Kar zadeva tolmaški režim, imamo tolmačenje v običajne jezike, pravzaprav vse jezike, tako da lahko pridemo kar na tretjo točko dnevnega reda. In sicer bomo govorili o kakovosti razprav o prihodnosti Evrope. Poročevalec pri tem mnenju je gospod Ivan Jakočič in naš, naš odbor pripravlja mnenje. Pristojni odbor je pa Eh, pristojen odbor je pa odbor za zunanje zadeve. Gre torej za razpravo o prihodnosti Evrope, gre za poročilo na lasno pobudo. Gospa Gilera, izvolite. Si, mm, presidente, antes de comenzar la... Dober večer. Se opravičujem, gospod predsednik, če smemo pred glasovanjem še izreči par besed. Imela bi predlog prvo predlog za komisijo. Namreč gre za prošnjo iz uh, vrst politične skupine socialistov in demokratov in gre za temo afriške prašiče kuge. Mislim, da je situacija res, res kritična in treba je preučiti, kateri ukrepi se spremajo na tem področju. Torej obstaja pobuda pobuda skupine in želela sem to pobudo predložiti vsem političnim skupinam, da bi morda lahko zastavili ustno vprašanje komisiji na plenarnem zasedanju v imenu vseh političnih skupin, če se vam zdi to smotrno. Prvotno smo to želeli storiti kot politična skupina, ampak glede na to, da je to tako zelo pomembna tema in da je ta bolezen prizadela toliko držav, bi morda imelo več vprašanje Činka, če bi politične skupine menile, da je to primerno, da bi to storili v imenu odbora za kmetijstvo. Torej, naša politična skupina lahko omakne ta predlog in potem namesto tega zastavimo skupni ustavljanje predlog za ustno vprašanje komisije, če se bo ostalim to zdelo oportuno. Torej, to sem želela omeniti, kajti tema je, kot rečeno, resna, zelo pomembna. Ukrepi, ki pa se spremajo, so morda do neke mere dvomljivi in morda bi bilo dobro o tem govoriti na plenarnem zasedanju. To je bil moj predlog, preden začnemo z ostalimi točkami in z glasovanjem. Če, eh, tak, mi se, že... Spoštovana gospa poslanka. Res je, gre za izjemno pomembno temo. Ampak morda bi se lahko o tem pogovorili na sestanku koordinatorjev. Ali res menite, da se moramo o tem odločiti danes? Ker ne vem, ali bomo lahko to ustno vprašanje zastavili že na tem plenarnem zasedanju, zato bi bilo bolje, če bi o tem odločili koordinatorji. No, meni se je zdelo, da bi bilo to v redu. Torej, morda bi bilo prav čas to zastaviti na plenarnem zasedanju ali pa na delnem zasedanju decembra. Seveda se lahko najprej dogovorimo med političnimi skupinami, morda koordinatorji, da spregovorijo o tem. Vsekakor se mi zdi vredno poskusa. Kakorkoli pa želim, da bi o tem govorili na delnem zasedanju decembra, ampak mislim, da bi bilo to v redu. Hvala. Predlagam, da politične skupine to preučijo in da se potem koordinatorji odločijo oziroma pripravijo mnenje v imenu politične skupine do naslednjega sestanka koordinatorjev in bomo potem o tem tam odločili. Tako bi se mi zdelo najbolj smiselno postopati, kajti vsekakor podpiram predlog gospe Aguilere. Gospod Vajs, ste želeli besedo? Yes, thank you, Chair. Uh, I have a point of order on Morocco. You want me to... Ja, imam postopkovno vprašanje glede Moroka. Ali želite, da ga zastavim zdaj ali kasneje? Morda kasneje, ja. Posel Des. Gospod Des. Dank, Hvala lepa. Mino, moje politične skupine lahko povem, da pobudo gospe Aguilere rade volje podpremo, o tem se sicer lahko še pogovorimo na sestanku ko, uh, eh, koordinatorjem, ampak vsekakor lahko to vprašanje uvrstimo na dnevni red decembra. Hvala lepa. Tako da smo se sedaj dogovorili glede postopka. Zdaj se pa lahko vrnemo k dnevnemu redu. Najprej imamo mnenje gospoda Jakovčiča. imamo še pomembno razpravo o prihodnosti Evrope pred naslednjimi volitvami. Ne vem, ali je gospod Jakovčič prisoten, gospod Dest. Ja, Hvala lepa. Pravkar sem slišal, da nimamo tolmačenja v romunščino. V imenu kolege Buda želim to zahtevati, da to glasovanje preložimo do naslednjič tudi z nekaterimi drugimi kolegicami in kolegi sem se pogovarjal o tem, tudi v imenu poročevalca bi prosil, da preložimo to glasovanje. Torej, pravzaprav ne to glasovanje, glasovanje o mnenju bude. Moment, pa, pan posel bude, bardzo proszę gospod Buda, izvolite. Uh, se pravičujem, nimamo tolmačenja, tako da ne razumem. Razen če, bomo vsi, razen, če vsi govorimo angliško, drugih uh, jezikov ne, se ne tolmači v romunščino. Ali gre za moje poročilo? No, according my uh, my my report. Okay, so ali to zadeva moje poročilo? My colleague asked me to to. Torej, kolega me prosil, da to preložimo. Strinjam se, da se preloži glasovanje o mojem poročilu, če ostali tako prosijo. Jak rozpoče, volel bi to rozširiti pozneje, ampak jak rozpočeli smo, to prosim opinijo pana posla Budeha. Gospod Buda, morda lahko vi poveste, kaj menite. Ja, podpiram ta predlog, gospod predsednik. Tudi jaz se strinjam s tem, da to preložimo. Prošen panjstva, ja pitalem eh, sekretarja. Gospe in gospodje, sekretarjat bom vprašal, ali je to mogoče, ali je to tehnično izvedljivo. Ali je mogoče torej preložiti? Časa je dovolj. Tako da, če drugih eh, komentarjev ni, se morda dejansko lahko uh, odločimo, da bomo kaslo, kas, glasovali o tem drugič. Prav, ni problema. Prav, sedaj pa preidimo k točki, o kateri smo dejansko govorili. Gre za mnenje gospoda Jakovčiča. Gospod Jakovčič, izvolite. Uh, Eh, Gospod Flanagan, če, smo, to, če ni problema, da se to preloži, zakaj smo morali potem tukaj sklicati izredni sestanek, zato da smo prišli ven z plenarnega zasedanja? To je dovolj frustrirajoče, sedaj pa smo gotovili, da sploh ni bilo problema, da eh, o tem glasujemo drugič. Pravzaprav bi lahko v vseh teh poročilih glasovali v Bruslu, tako kot je bilo mišljeno. Ja, no, hvala. No Brez komentarjev, prosim. Gospod Jakočič. Panje pošlje, ali no, na desni. Ja ne vem, ne vem. To vaš. Ne vem, ali sem sploh pripravljen za to. Kakorkoli. Nadaljujemo z glasovanjem. Imate glas, eh, glasovalne kartice. Lahko preverimo, da deluje sistem. Predlog spremembe ena. Glasujemo. Test. Pje, po, ja, pojdem, pje... Kompromis ena. Kompromis četrti, aparat. No, prvi, ja, pravzaprav imate prav. Kompromis številka štiri je prvi. Ja, torej glasujemo, glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis prijeti, prehodimo do kompromisa. Sprejet. Otvaram glasovanje nad kompromisom petim, odpiram glasovanje. Nadaljujemo s kompromisom pet. Sprejet. To pomeni, da nadaljujemo s predlogom spremembe 27 za. Sprejeto. 28 za. Sprejeto. 31 za. Hvala. Sprejeto. Kompromis 6. Glasujemo. Odsijam glasovanje. Zame. Glasujemo. Konec glasovanja. Do popravki 35. Sprejeto. Predlog spremembe 35. Gospoda Nekova za. Sprejeto. Kompromis 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. To pomeni 55 za, proti, zavrnjen. Nadaljujemo s predlogom spremembe. 88 za. Tisti, ki ste za predlog spremembe 88, hvala. Sprejeto. 45 za. Dobro, sprejeto. Predlog spremembe 46 za, proti, sprejeto. Ne, se opravičujem, zavrnjen. Mislim, da bi bilo dobro preveriti. Preverjamo predlog spremembe 46. Glasujemo. Rekel sem 46. Pres... Zavrnjen. 48 za sprejeto. Kompromis 8. Glasujemo o kompromisnem predlogu 8. Konec glasovanja. Sprejet. 56 za. Sprejet. 57 za. Sprejet. 58 za. Sprejet. 59. Sprejet. 60. Za, proti, zavrnjen. Kompromis 9. Glasujemo. Prosimo, da preverimo predlog spremembe 60. Preverimo predlog spremembe 60. Glasujemo. Odsjelam glasovanje nad popravko 60. Glasujemo torej. Predlog spremembe 60. Konec glasovanja. Zavrnjen. Nadaljujemo s kompromisom devet glasujemo prekam glasovanje prehodimo do popravki konec glasovanja nadaljujemo z predlogom spremembe petinsedemdeset za sprejeto triinsedemdeset za sprejeto štiriinsedemdeset Ne, na tem ne bomo glasovali. 73, ne, 74 za sprejeto. Predlog spremembe. 76 za, proti. Mislim, da moramo preveriti. Preverjamo predlog spremembe 76. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog 10. Glasujemo. Konec glasovanja. 84. Za. Sprejet. 9 in oziroma 85 za proti zavrnjen. Predlog spremembe 86 za sprejet. 87 za sprejet. 89 za sprejet. 91 za proti zavrnjen. 92 za, proti, zavrnjen. 93 za, sprejet. 94 za, sprejet. 95 za, sprejet. 96 za, sprejet. 97 za, sprejet. Sedaj bomo nadaljevali z glasovanjem o uvodnih izjavah. Kompromisni predlog 1. Glasujemo. Podajte glas, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Nadaljujemo torej s kompromisom 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Nadaljujemo s predlogom spremembe 8 gospoda Flanagana. Za proti zavrnjen. 9. Za, proti zavrnjen. 10. Za, proti zavrnjen. 11. Za, proti zavrnjen. Kompromis 3. Glasujemo. Prosim, da odate glas. Konec glasovanja. Sprejeti. Predlog spremembe 12. Za sprejet. Najlepša hvala. Zdaj bomo glasovali o tako spremenjenem osnutku mnenja, poimensko glasovanje. Glasujemo. Tako spreje, spremenjen osnutek med, mnenja je bil potrjen. Ne vem, ali bi želel poročevalec kaj povedati. samo zahvaliti sem se želel vsem hvala lepa hvala za vse delo ki ste ga vložili v to mnenje kot tudi vsem v vaši ekipi Tako, nadaljujemo s četrto točko na dnevnem redu, Evropski sklad za regionalni razvoj in kohezijski sklad poročevalec oziroma pripravljalec mnenja je gospod Nikolsen, pristojni odbor je odbor Regi. Gospod Nikolson, ne. Ne, žel, ne želi besede, torej naj jaz povem nekaj vodnih besed. 24. septembra je gospod Nikolson predstavil snutek mnenja, pozdravlja cilje in uh, načela tako Evropskega sklada za regionalni razvoj in kohezijskega sklada. Z um, predlogi sprememb pa želi obrniti oziroma povrniti ravnotežje med uh, podeželjem in urbanimi območji, seveda pa se strinja tudi s pristopom, kar je zelo pomembno. Um, glavni cilj eh, je to, da bi s temi skledi, skladi odbra, odpravljali eh, revščino, izključevanje, promovirali kohezijo in to želi doseči tudi s svojimi predlogi sprememb. Kar 113 eh, predlogov sprememb je bilo predloženih in izpogajal jih je 13 kompromisnih. Mislim, da s tem lahko nadaljujemo z glasovanjem. sprawozdaniem w sprawie rozpatrzenia In to je povezano z drugim poročilom, tudi o uredbi o skupnih določbah, torej z mnenjem na to temo. Torej, pripravljalec mnenja, gospod Nikolson, gre torej za osnutek mnenja o Evropskem skladu za razvoj eh, podeželja 44 za, Sprejeto. Predlog spremembe 45, gospoda Vigasa za sprejet. 46, gospe Zoane za sprejet. 47 za sprejet. 48 za sprejet. Kompromis 3. Glasujemo. Glasujemo o kompromisnem predlogu 3. Konec glasovanja. Predlog spremembe 51. Kdo je za? Hvala, sprejeto. Predlog spremembe 1. Za. Sprejet. 52. Za. Sprejet. 2. Za. Sprejet. Kompromis 4. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo s predlogom spremembe 55 za, proti, zavrnjen. 56 za. Ste želeli, da preverimo 55? Preverjamo predlog spremembe 55. Glasujemo. 55. 55. Odfiram glasovanje. Odfiram glasovanje od popravko 50. Torej glasujemo o predlogu spremembe 55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 Predlog spremembe 60 za. Pr proti zavrnjen. Preverjamo. Mislim sicer, da je bil zavrnjen, torej glasujemo o predlogu spremembe 60. Konec glasovanja. kompromisni predlog šest. Glasujemo, torej glasujemo o kompromisnem predlogu spremembe številka šest. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 64 za. Proti. Preverimo. Preverjamo predlog spremembe 64. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni predlog 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Nadaljujemo s kompromisnim predlogom 8. Glasujemo o kompromisnem predlogu številka 8. Konec glasovanja. Predlog spremembe 70. Za sprejet. Kompromis 9. Glasujemo o kompromisnem predlogu spremembe 9. Konec glasovanja. 73 za. Sprejet. 74 za. Sprejet. 75 za. Zavrnjen. Ne, bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 75. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjen. 76. Za, proti, zavrnjen. Predlog spremembe 77 za, sprejet. 78 za, sprejet. 79 za, sprejet. 6 za, sprejet sprejet. 80 za, sprejet. 81 za, sprejet. 82 za, sprejet. 83 za, sprejet. 84 za, proti, zavrnjen. 85 za, proti, zavrnjen. Kompromisni predlog 10. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Nadaljujemo s predlogom spremembe 91 za. Sprejet. Predlog spremembe 8 za. Sprejet. Kompromisni predlog 11. Glasujemo. Glasujemo o kompromisnem predlogu številka 11. Sprejet. Nadaljujemo s predlogom spremembe 93. Za sprejet. 94 za, sprejet. 95 za, proti, zavrnjen. Želite preveriti? Preverjamo 96 za, proti, zavrnjen. Kompromisni predlog 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 101. Za. Sprejet. 102. Za. Sprejet. 103. Za. Proti. Zavrnjen. Predlog spremembe 10. Za. Proti. Sprejet. 104. Za. Sprejet. 105. Za. Proti. Zavrnjen. 106. Za. Proti. Sprejet zavrnjen. 107 za, proti, zavrnjen. 108 za. Želite, da preverimo predlog spremembe 107? Prav, glasujemo o predlogu spremembe 107. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 108 za. Sprejet. 109 za, proti? Mislim, da bi morali preveriti. Glasujemo o 109. Konec glasovanja. Sprejet. 110 za, za, sprejet. 111 za, sprejet. 112 za, sprejet kompromis 13, glasujemo. Odajte glas, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 115, gospe Zoana. Za, sprejet. 116, za, sprejet. 117, za, sprejet. 118, za, sprejet sprejet. 119 za, sprejet. 120, 121 in 12 skupaj za, sprejeti. 122 za, sprejet. 123 za, sprejet. 124 za, sprejet. 125 za, proti, zavrnjen. 13 za, sprejet. 14 za, proti, zavrnjen. 15 za, sprejet. 16 za, sprejet. 17 za, zavrnjen. <laughs> Proti, zavrnjen. 18 za, proti, zavrnjen. 19 za, sprejet. 20 za, sprejet. 21 za, sprejet sprejet. 22 za, sprejet. 23 za, proti, zavrnjen. 24 za, proti. Mislim, da moramo preveriti. Preverjamo 24. Konec glasovanja. Odrucona. Zavrnjen. 25 za, proti, zavrnjen. 26 za, proti, zavrnjen. 27 za, proti, zavrnjen. 28 za, sprejet. 29 za, sprejet. Kompromisni predlog 1. Glasujemo. Zamykam głosowanie konec glasovanja. Sprejet. To pomeni, da nadaljujemo s predlogom spremembe 34 za. Sprejet. 35 za. Proti. Zavrnjen. 36 za. Sprejet. 37 za. Sprejet. 38 za. Proti. Bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 38. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 39. Za. Proti. Sprejet. 40 za, proti zavrnjen. Kompromisni predlog 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 43 za, proti, zavrnjen. Želite, da preverimo? Preverjamo predlog spremembe 43. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjen. Nekdo prosi, da to preverimo. 126 za. 126 za, sprejet. 127 za, sprejet. 128 za, proti, zavrnjen. 129 za, proti zavrnjen. 130 za sprejet, 131 za sprejet, 132 za proti. Bomo preverili prav. Preverjamo predlog spremembe 132. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 133 za sprejet proti zavrnjen. Zdaj pa glasujemo še o tako spremenjenem usnutku mnenja. Glasujemo elektronsko. Torej glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. gospoda Nikolsona, torej poročevalca oziroma pripravljalca mnenja, ni z nami, ampak v odsotnosti se mu zahvaljujem in vsem, ki so z njim sodelovali. Ne, pani posel Mari Gabrielizo. Potem pa peta točka dnevnega reda, to smo preložili. To je eh, mnenje pripravljalke Zoane. Zahvalila bi se vsem vam, ki ste se strinjali, da to preložimo. In tako prihajamo na šesto točko dnevnega reda, sporazum v obliki izmenjave pisa med Evropsko unijo in kraljevino Maroko. Gospod Antan. Ja, gospod Vajps. Hvala. Tukaj imam postopkovno vprašanje. Dobil sem pismo maroškega veleposlanika v Avstriji in tudi nekateri drugi parlamentarci ste verjetno prijeli to pismo, ki pravi, da so vsi predlogi sprememb, po katerih glasujemo sedaj, sovražni, neutemeljeni in nekonstruktivni in eh, da so politično motivirani. To se meni diši na škandal. In jasno je zapisano v tem pismu maroškega veleposlanika, da ne gremo v. Uh, Da, če gremo v tako smer, lahko to ogrozi naše sodelovanje na področju varnosti in migracij. Naj samo eh, omenim, da govori o amadmajih EKR, eh, e ALDE, e LS, GUE, Zelenih in ne odvisnih oziroma nevezanih poslancev. Praktično od vseh to se mi zdi nenormalno in mislim, da moramo jasno na to odgovoriti, da gre za umešavanje v naše delo in da to ni način, kako tukaj odločamo in kako delamo politiko v tem parlamentu. Upam, da uh, boste to upoštevali in uh, pismo delim vsem, ki jih to zanima. Ja, ta gospod je prišel, oziroma jutri prihaja v mojo pisarno. Ali mogoče mu kot podbor pošljemo kako lepo sporočilo? E, dame in gospodje, predlagam, da tukaj ne začnemo nobene razprave. Um, očitno je, da se lahko dobivate z različnimi posamezniki, s komorkoli hočete. In če imate tukaj pismo veleposlanika, no, z vsem dolžnim spoštovanjem, si ga lahko tolmačite, kot želite. Sicer vemo, da je veleposlanik. Najbolje je, da naredimo uvod in da to prepustimo poročevalcu. Merci, monsieur le président. Je rappelle que ce, cet échange de lettres qu'on nous demande de valider aujourd'hui. Un... Uh, tukaj je uh, osnovno mnenje oziroma sodba sodišča, ki omejuje to, kar naj bi počeli. In to je to. Najlepše hvala. Torej ne bomo začeli z razpravo. Dobro. Jasno je, da komisija ni sledila sodbi sodišča ni eh, preverilo eh, stanja med lokalnim prebivalstvom, ni bilo posvetovanja, le 18 jih je prišlo od 100 povabljenih, torej le 18 inštitucij, ki so bile večinoma maroške, tako da ljudje v zahodni eh, Sahori niso bili nič vprašani in ni bilo nobenega soglasja. To je sodba sodišča in moramo se zavedati, ne glede na to, kaj se odločimo danes in kaj naredi komisija v nadaljevanju, se bo to spet končalo na sodišču in potem bo sodišče še enkrat odločilo, da Maroko nima pravice podpisovati nobenih sporazumov. Uh, teritori, za teritorij, ki po mednarodnem pravu ni čla, eh, del Maroka. Torej, Maroko ne more spremati takega sporazuma, to pomeni, da tudi mi ne moremo. Predla zato predlagam, da ne glasujemo sedaj o tem, dokler ne dobimo jasnega odziva naše pravne službe in dokler um, jasno ne vplivamo na um, mnenje um, poslancev. Torej, v takih okoliščinah predlagam, da ne glasujemo. Ja, dala, dam vam besedo, gospa Neuhl, samo trenutek, potrpite. Eh, pristojni odbor je odbor INTE, mi tukaj pripravljamo mnenje kot AGRI in ne smemo se lotevati političnih vidikov tega vprašanja. In e pri tem pa se moramo zavedati, vsaj po mojem mnenju, slišali ste, kaj pravi gospod Antan, tudi kaj drugi mislijo. Gospe Neuhel bom dal besedo, potem bom pa zaključil to razpravo. Gospod Neuhel. Izvolite, beseda vaša. Zdaj, Mjohinen, to vidiš. Gospod predsednik, ugovarjam vam in sicer se moramo umešati v politično debato, kajti ni možno, da ne želimo zaznati, da eh, nek narod z nami želi skleniti pogodbo, vendar pa nihče ne govori v njegovem imenu. To je kršitev mednarodnega prava. Eh, za mene eh, to enostavno ne gre. Temo zelo natančno poznam in lahko samo vse posvarim. Sporazum, trgovinski sporazum, to, o tem glasovati, čeprav to ni pojasneno z civilnim prebivalstvom in tega civilnega prebivalstva sploh niso poslušali, slišali njegovega mnenja, to se kratko maro ne dela. To enostavno ni dobro ravnanje za neko drugo državo oziroma za delom neke druge države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 Razen, če res ne ustrajate, kajti seveda ne moremo vam tega preprečiti. Gospa Senar, prosila za besedo, izvolite. Yes, bueno, yo ya lo he dicho en la otra... Hvala, gospod predsednik. Mislim, da sem to že povedala na prejšnjem sestanku našega odbora. To je stvar, ki jo moramo tukaj uh, pretresti. Tukaj moramo zauzeti neko stališče, In seveda tukaj ne spoštujemo sodbe sodišča Evropske unije. Izpostaviti moram dejstvo, da v Zahodni Sahar ljudje niso bili ničesar vprašani, torej niso, ni bilo posvetovanja z njimi. In to je nekaj, kar bo ostalo na našem dnevnem redu in o tem se moramo pogovarjati in pogovarjati se moramo tukaj. Ne želim glasovati ali podpisovati nezakonitega dogovora. Eh, nosotros lo que hoy tenemos aquí para votar. Hvala lepa. To, kar je pred nami danes na mizi, je neko mnenje in mi bomo glasovali o tem mnenju. Imeli smo razprave, razprave so potekale na odboru, ampak to so osebna mnenja. In seveda so popolnoma legitimna in utemeljena, vendar v končni fazi bomo o tem glasovali. Če se strinjate, potem glasujte za, če ne glasujte proti. Da bi onemogočali eh, glasovanje, se mi zdi nesmiselno. Vsak si lahko misli, eh, kar si hoče o tem, kako se je tega treba lotiti. Eh, zaradi tega v imenu politične skupine prosim, da to date na glasovanje in vsak lahko glasuje o tem po slasti vesti, mrne? Ja, najlepša hvala. Gospe Bot, povem. Ja, gospod uh, predsednik, ko smo na isti zadevi glasovali na odboru Agri pred nekaj leti, uh, smo bili pravzaprav v istem položaju. Uh, e, Inte je bil pristojni odbor, odbor Agri je bil vsakič zavrnjen. Gospod Levija je takrat pripravil poročilo in to, ta, naš odbor je tisti, eh, tisto poročilo zavrnil. Zato, eh, glede na predloge sveta, mislim, da je treba to dati v pregled pravni službi ali sodišču predno glasujemo, zato da bo naše glasovanje uh, verodostojno govorimo o trgovini z kmetijskimi izdelki in mislim, da to moramo narediti. Lepše hvala. Je crois que nous sommes des élus, des élus euh, européens et politiques. Mislim, da sem nekoliko presenečen. Eh, tukaj so pravzaprav skoraj neki bizantinski postopki. Eh, Seveda imamo lahko vsi svoje mnenje, tako ali drugače. Po našem mnenju gre za interno maroško vprašanje, če, kot pravi Evropsko sodišče, eh, bi to pomenilo, da eh, priznamo neodvisnost Zahodne Sahare. Mi imamo glede tega neko svoje mnenje, to je seveda notranja stvar Maroka. Ne dovolim si, da bi me tukaj podučevali, pravi predsedujoči, o tem vendarle moramo glasovati. Dobro, a bomo prišli do kakega konsensa? Vsak ima neko svoje mnenje, neko stališče. Gospod Des, bi vi želeli govoriti? Želite besedo? Ne. Vi pravite, da moramo nadaljevati z glasovanjem oziroma glasovati. Jaz sprašujem, ali bomo preložili glasovanje ali ne. No, ne, to ni za mnie, ne, da odsevam glasovanje. Kdo je za popravko? Ne, glasujemo. Kdo je za predlog spremembe številka 3? Majkov. Uh, Predlagal sem, da to preložimo in sedaj sprašujem, ali bomo preložili ali ne in ali bomo o tem glasovali. Če večina sedaj reče, da bomo glasovali, potem bom to sprejel. Dobro, pravi predsedujoči, hvala. Če bomo sedaj to preložili. Dobro, torej vi predlagate, da uh, preložimo glasovanje. Kdo je proti? Kdo je proti? Kdo je za? Predlog za preložitev je bil zavrnjen. Torej, to je demokratična odločitev. Kdo je za predlog eh, spremembe številka 3? Za sprijet. Predlog spremembe številka 5. Za proti zavrnjen. In sedaj imamo kompromisni predlog spremembe 1. Izvolite, glasujte elektronsko. Kompromisli predlog ena. Konec glasovanja. In potem gremo na 12. predlog spremembe, zavrnjen. D, kompromis 2 za in sicer elektronsko glasujemo, 2a, konec glasovanja. Sprejet. Potem pa Nadaljujemo z kompromisnim predlogom spremembe 2b. Izvolite, glasujte elektronsko 2b. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 2c. Izvolite elektronsko glasujte na, za 2c. Konec glasovanja. Sprejeto. Eh, predlog spremembe 18 za, proti zavrnjen 2D. Elektronsko glasujte za 2D, izvolite. Konec glasovanja. In potem nadaljujemo z kompromisom 2E. 2E, e. elektronsko glasujte zdaj, izvolite. Konec glasovanja. Predlog spremembe 21 za proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, proti. 25 za, proti, zavrnjen. 24 za, proti. 24, no, kako zdaj? Ne, 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Se opravičujem, pravi predsednik. O 24 glasujemo še enkrat. 24 je za, proti vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe naslednji. 26 za, proti zavrnjen. 27 je predlog spremembe za sprijeti. Predlog spremembe številka 28 za, proti vzdržani, zavrnjen. 28. predlog spremembe, ne, o tem ne, ni treba glasovati. 30. za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 3. Glasujte elektronsko, izvolite. Konec glasovanja. Sprijet. Potem imamo 38. predlog za, proti, vzdržani, zavrnjen. predlog spremembe. A želite elektronsko preverjanje 38. predloga spremembe ali ne? Ne. Potem 40. predlog spremembe 40. Za proti zdržani zavrnjen. Kompromisni predlog 4. Izvolite, glasujte zdaj elektronsko. Konec glasovanja. 46 za, proti vzdržani, zavrnjen, 47 za, proti vzdržani, zavrnjen, 48 za, proti vzdržani, zavrnjen, 39 zavrnjen, 51 zavrnjen, 52 za, proti zavrnjen, 53 za, proti zavrnjen, kompromisni predlog 5, izvolite, glasujte elektronsko. Konec glasovanja. kompromisni predlog šest za, ne prosim elektronsko, šesti predlog, kompromisni predlog sprijet. Ne, hotel sem reči, da za konec glasovanja. No, potem pa imamo kompromisni predlog 6D. 6B. Um, za, proti oziroma elektronsko sprejet. Dvainšestdeset za, proti, zdržani zavrnjen. In sedaj glasujemo o osnutku mnenja z vsemi spremembami. Elektronsko izvolite. Konec glasovanja. Sedma točka in sicer sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov številka ena in številka štiri. O tem smo razpravljali že večkrat. Če kdorkoli glasuje proti temu, sprašujem, bi kdo glasoval proti podpisu tega sporazuma? Ja, torej. Je, gre za poimensko glasovanje. Če glasujete za, potem podpirate podpis sporazuma. Zato odpiram glasovanje. Izvolite. Oddajte svoj glas elektronsko. Ponovil bom. Če glasujete za, dajete svoje dovoljenje oziroma se strinjate z podpisom sporazuma. Vam je to jasno? Dobro, konec glasovanja. Ja, konec glasovanja in predlog je sprejet. Potem pa smo s tem končno zaključili elektronsko glasovanje. Imamo osmo točko dnevnega reda, predstavitev predstavnike komisije o trenutnih razmerah na trgu sladkorja. Kolikor vemo, so, je cena 346 evrov na tono. To je 39 eh, odstotni padec cene v primerjavi z ceno pred enim letom, ko je bila 501 evrov na tono. To je zaradi eh, prevelike ponudbe po celem svetu, pa tudi zaradi omejevanja. Eh, o opustitvi omejevanja proizvodnje sladkorja v EU 30. septembra lani eh, oziroma 2013. Na osnovi tega eh, je prišlo potem do sprememb zaradi deloma tudi suš. Imamo te izredno rekordno nizke cene na trgu in seveda to vpliva na. Eh, povpraševanje in ponudbo. Eh, proizvajalci sladkorne pese so v hudih zagatah, izredno težkem položaju in gospod Andan je prosil komisijo, da nam tukaj poda neko informacijo. Gospod eh, Miguel Garcia Navarro, ki je predstavnik eh, DG Agri, je tukaj prišel nam to razložiti v imenu komisije. Pozdravljamo vas in hvala, da ste prišli. Aha, ne, vi ste gospod De Castro, se upravičujem. Da, zaprošam. Ok. Merci. Merci, monsieur le président. Euh, eh, hvala, gospod eh, predsednik, gospe in gospodje, poslanke in poslanci. Tako kot je bilo že povedano, bom imel kratko predavanje, 10 do 15 minut, o položaju na trgu sladkorja v Evropski uniji. Sicer kakšen je bil razvoj v preteklem težavnem letu, kakšne so kratkoročne perspektive, kar zadeva ceno in kaj so najpomembnejša dejstva, ki določajo trg. Moji diapozitivi so v angliščini, govoril bom francosko in sicer so to bistvena dejstva, ki vplivajo na razvoj cene. Cene so bile zelo nizke, torej e, najnižja cena je bila dosežena julija 2018 in sicer Eh, od izteka kvot eh, od oktobra eh, cena še pada od julija do septembra. so cene dosegle dno. Cene so padle v celotnem preteklem letu, zlasti od meseca januarja, po povečanju proizvodne najprej v Evropski uniji. In sicer smo imeli rekordno proizvodno 21,1 milijona ton, to je plus 24 odstotkov v primerjavi z preteklim letom. Sicer sistem kontingentov Pri kontingentih smo imeli povečanje za 17 odstotkov in donos sladkorja se je močno povečal zaradi ugodnega vremena v obdobju žetve. Najpomembnejša povečanja smo beležili v najpomembnejših deželah proizvajalka, Eh, in sicer eh, Belgija, Nizozemska, Združeno kraljestvo. Sedaj imamo že prva predvidevanja za tekočo žitev. To pomeni minus 11 odstotkov v primerjavi z preteklim letom in tako bo mogoče trge bolje uravnotežiti. To zmanjšanje proizvodne eh, ni v nikakršni povezavi z zmanjšanjem površin. Eh, to je bolj povezano z vremenskimi razmerami. Suša, vročinski valovi eh, so značilno vplivali na proizvodna področja na severu in v srednji Evropi. To so najnovejši podatki za avgusta in sicer so nad nivojem preteklega leta. Razlog je povečanje proizvodne vrednosti, pa so primerljive z leti pred iztekom kontingentov in smo pod eh, vrednostmi z leta 2015. Eh, kar zadeva naslednje ekonomsko leto, imamo že prve znake upada, kar zadeva pridelovalne površine. Potem svetovni trg, tudi tu so bile cene zelo nizke zaradi zmanjšanja presežkov. 6,7 milijonov ton presežkov in to je vodilo do najnižje cene v preteklih desetih letih in sicer v mesecih eh, avgusta in septembra. Cene se sedaj znova stabilizirajo. Eh, pri surovem sladkorju imamo to ceno za tono. Eh, in sicer vidimo, to, da se situacija oktobra nekoliko popravlja, kar zadeva eh, cene na svetovnem trgu, položaj pri proizvodni, ki se sedaj začenja, eh, kaže tudi določene korekture cene, tudi to prispeva k okrevanju cene, pričakujemo nižjo proizvodno, minus 7 milijonov ton svetovna proizvodnja eh, bo tako uravnotežena. Nekateri strokovnjaki govorijo o eh, rahlih presežkih proizvodnje oziroma o deficitu. Na naslednji sliki so ponazorjene cenovne tendence, to je sicer razvoj svetovne cene in evropske cene, modro eh, evropska poprečna cena. Potem črna linija. Surovi sladkor in bel sladkor. Tudi tu imamo upad oziroma okrivanje cene in to prispeva k ravnotežju oziroma deficitu za leto 2019-2020. Skratka, računati je za primankljajem na svetovni ravni, kar zadeva preteklo gospodarsko leto leto eh, vidite tu podatke za celotno proizvodnjo vseh držav članic EU. Rdeče obkrožene so tiste države članice, eh, kjer je bil pa rast proizvodnje več kot 30 odstotkov. 24 mm, do 25 odstotkov za Evropo pomenijo te številke v poprečju razvoj naše zunanje trgovine za to prvo leto po eh, zaključku proizvodnih kvot. In sicer se je zmanjšal za 48 odstotkov v primerjavi s preteklim letom. Eh, to je rezultat eh, cen na evropskem trgu, ki niso bile atraktivne aktivne, potem eh, so eh, države AKP eh, in manj razvite države, so najpomembnejše države izvora, čeprav se je njihov delež zmanjšal v primerjavi s preteklim letom. Brazilija je doživela močan upad. Kajti tu so možnosti dotopa zaradi carinskih kontinentov slabše. Eh, to je prispevalo k temu, potem Južna Afrika je nova država porekla za naše uvoze sladkorja po uveljavitvi eh, novega kontingenta eh, ob koncu preteklega leta, oktobra 2017. Od takrat se je uvoz iz Južne Afrike zelo dobro razvijal sicer pa eh, beležimo močan upad pri uvozu, kar zadeva naše izvoze. To smo tudi pričakovali z iztekom kvot eh, in z tem, ko ni bilo več menjih vrednosti eh, strani STO-ja za naše izvoze in od tega trenutka se je izvoz več kot podvojil za 2,5 krat In to je usmerjeno zlasti na trge v geografski bližini, torej Severna Afrika, Srednji vzhod. To je tradicionalno ciljno tržišče za naš izvoz. Šrilanka je tu nova država na seznamu za šestimi odstotki našega izvoza. Ritem izvoza je bil povezan z preteklo žetvijo oktobra, novembra in decembra, takrat smo beležili porast, za koncem leta pa so se izvozi upočasnili v povezavi z razvojem cene. Cena je bila dokaj nizka septembra. E, tu vidite bilanco sladkorja za preteklo leto, pa tudi naše prognoze za leto oziroma žetev, ki se je pravkar začela. Tu številke, s katerimi razpolagamo, ki kažejo na upad minus 8 odstotkov, nekoliko več na začetku leta tem govorim o celotni proizvodni in eh, začetnih zalogah, kajti to tudi vpliva na ponudbo, s katero gremo v novo gospodarsko leto in ta upad eh, bo prispeval k cenovni stabilnosti. Ponudba bo kompenzirana, absorbirana eh, z manjšimi izvozi in z manjšo vrednostjo pri končnih zalogah. Eh, trenutno smo pri 2 milijonih eh, ton, eh, skratka, to je veliko manj, kot smo to imeli na začetku leta. Tu je prikazan razvoj. Zadnjih let. 2017-2018, ki se je pravkar končalo in imamo neravnovesje med proizvodnjo in porabo. E, ta razlika je bila večja kot v preteklih letih pod režimom kontingentov in kljub e, izvozu je šlo za spremembe cene potem 2018-2019 situacija nekoliko bolj uravnotežena pri ponudbi in popraševanju. E, prav tako pričakujemo spremembo cene v skladu z cenami na svetovnem trgu, e, ki so porasle. No, sedaj pa zalogam. E, preteklo leto 2,7 milijonov ton in za začeto kmetijsko leto pričakujemo po številkah in prognozah, s katerimi razpolagamo, ne eh, dva milijona ton, to bi ustrezalo temu svetlo modremu stolpcu. To ustreza vrednosti. skratka bolj uravnotežena zaloga kot v letu, ki se je pravkar končalo. E, potem obdobje 2019-2020, proizvajalci sladkorja razvijajo svoje načrte. Tu imamo že prve informacije in sicer naj bi se površine, predelovalne površine zmanjšale. Nekateri predelovalci so že jasno povedali, da želijo znižati površino 10 do 15 odstotkov, naprimer na nizozemskem, 5 odstotkov v Franciji, eh, potem eh, 5 do 15 odstotkov manj v Belgiji, tudi v Združenem kraljestvu govorijo o zmanjšanju 9 odstotkov. In sedaj še k zaključkom, ki sem jih želel danes predstaviti. Sladkorna panoga se prilagaja novim razmeram na trgu in sicer po koncu sistema kontingentov in prvi znaki kažejo, da se sektor prilagaja novim tržnim razmeram. Zadnje kmetijsko leto je bilo težavno. Eh, to je izhajalo iz povečanja proizvodnje v uniji v povezavi z eh, svetovnimi presežki in to je vplivalo na znižanje cene. Kratkoročno imamo signale za okrevanje na tem področju in sicer zmanjšanje evropske proizvodnje v Evropi minus 11 odstotkov, tako se bo trg stabiliziral in tudi presežki preteklega leta na svetovnem trgu so se zmanjšali oziroma bodo prispevali k uravnoteženi situaciji. Leta 2019 ne bomo imeli več pritiska presežkov na svetovnem trgu in za naslednje obdobje 2019-2020 se celo računa za primanklajem, eh, kar zadeva ponudbo in popraševanje. V preteklih mesecih, od avgusta do novembra, so se svetovne cene dvignile in so dosegle raven izpred štirih oziroma desetih mesecev za. Um, bil in eh, sorov sladkor. Komisar Hogan, vam je verjetno že predstavil naš postopek in sicer želimo biti zelo previdni eh, v tem prvem letu po izteku kvot, seveda natančno spremljamo razvoj na trgu. Eh, komisija pa meni, da v letu, ko se mora sektor prilagajati novim razmeram po izteku kvot, da eh, je pač to potrebna previdnost, da ni potrebno intervenirati, zato da sektor pač ni pod pritiskom v tem, ko se prilagaja. S tem sem zaključil in sem na voljo za vprašanje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 Videti bomo torej morali, ali bodo stvari se dejansko tako razvile v tej obliki. Morda imate kakšno vprašanje. Rad pa bi, da so vaše vprašanja kratka, vsak ima minuto, da ga zastavi. In začeli bomo z tistim poslancem, čigar pobuda je razlog za to, da imamo to na dnevnem redu. Gospod Anta, minuto imate monsieur le président merci eh, hvala gospod predsednik hvala tudi predstavniku komisije gre za sladkor in sicer ste v svoji predstavitvi govorili tako kot da se na svetu ne dogaja nič drugega kot v evropi imamo situacijo v indiji v, zadnji, v zadnjem pogajalskem krogu v Dohi je bilo zelo veliko doseženega za Indijo in Indici subvencionirajo, zelo močno subvencionirajo izvoz sladkorja. Kako, kakšna situacija zlasti s pogledom na Brazilijo, kako ravnati v odboru Agri, eh, tudi kar zadeva STO in Indijo. Laval eh, nam sedaj pravi 1,7 milijona evrov eh, naj bi prišlo v Evropo. Ali nam lahko potrdite eh, to številko? Odgovorni ste tudi za upravljanje trga. V zadnjem pogajalskem krogu eh, ste želeli še bolj proste roke, skratka, kaj predlagate tukaj. In kako so videti ukrepi, ki se direktno nanašajo na uvoznike, eh, zlasti kar zadeva obdobje 2017-2018, zato da bi lahko izboljšali eh, za naslednje leto. Glede na to, kar je rekel gospod Danten, eh, vemo, da je v Italiji položaj drugačen kot v drugih državah članicah. Eh, v hudih eh, težavah smo zaradi prestrukturiranja tega sektorja in imamo v bistvu samo en obrat. Eh, in v tej kru, krizi smo še posebej na preizkušnji, ko smo ukinili kvote, smo si predstavljali, da bo uh, zrasla proizvodnja v Evropi, ne pa da bodo padle cene. Komisija je predlag, predvidevala, anticipirala spremembe cen, ko smo sprejemali um, reformo in smo prečakovali rast proizvodnje v Evropi. Pri Lagodimo se lahko le tako, da uh, zapremo zadnji obrat za proizvodnjo sladkorja v Italiji. Mm, glede na to, kar se dogaja na uh, Tajskem, v Indiji, ne, glede na subvencije, smo pač prišli v nek položaj, ki ga ne obvladujemo več. In uh, ta neenakost v Evropi obstaja, moramo, ga, moramo jo upoštevati in eh, obstajajo države, ki bodo na koncu 100 odstotno odvisne od uvoza, kljub vsem drugim naporom. Eh, nekaj eh, tržnega ukrepanja lahko pričakujemo oziroma moramo pričakovati od komisije in seveda mora komisija upoštevati tako stanje, kot je. Merci, Eh, hvala. Želel sem povedati nekaj v zvezi z trgom sladkorne pise. Za mojo regijo je to zelo pomembna panoga in Francija ima tu eh, probleme zaradi eh, suše, zaradi zmanjšenega donosa v primerjavi za preteklim letom. No in poleg tega še to, kar je bilo prav kar povedanega, imamo najnižjo ceno že dolgo let in eh, to eh, ukrepi eh, komisije niso bili ravno najboljši, trg je zasičen, določene države, kot je naprimer Indija, so sklenile, da proizvodnjo zelo subvencionirajo, zlasti kar zadeva izvoze, potem je Brazilija tudi zelo močan rival za našo proizvodnjo in mislim, da se vsi strinjajo s tem, Eh, da eh, presežkov ni mogoče odpraviti. Kljub eh, izvozu evropskega sladkorja, torej naši panogi grozi nevarnost. Potem je tu še problem nelojalne konkurence. Za, zaradi te konkurence, kako bo ukrepala komisija, da bo podprla naše proizvajalce. Hvala, gospodine predsjedniče. Sektor šečera u Hrvatskoj. Eh, tudi na Hrvatskem eh, je to glavni izvorni eh, sektor, kar zadeva kmetijski izvoz. Hrvatska je prišla v Evropsko unijo leta leta 2013 je v nekopravnem položaju, zato ker ni imela nobene pomoči za prestrukturiranje tega sektorja. Vse stare države članice in del novih eh, so eh, koristili sredstva evropskega eh, sredstva za prestrukturiranje več kot 5,4 milijarde po podatkih EU. Torej podatki, ki so na voljo, govorijo o tem, da da bi morali eh, imeti podporo takrat, eh, ko so eh, cene padle izpod praga. Mi smo bili na 346 evrov na tono in cena še nadalje pada. Katero raven ceni treba doseči za to, da bi Evropska komisija aktivirala ukrepe za podporo tega sektorja? Prav tako me zanima, zakaj ni bil osnovan sklad za krize, za sladkor. Eh, kajti eh, o tem govorim vsako leto skupaj z kolegi iz tega odbora. Hvala. Hvala. Gospod Yu, pravzaprav sem pravkar imel izračune in prejšnji mesec sem pripravil ta eh, mesni priračun in ječmen bo pravzaprav v naslednjem letu boljša stava zaradi nižjih stroškov pridelava, pridelave um, uh, ječmena in promptnega trga. Drugi kmeti v Združenem kraljestvu so enako uh, sledili. Tudi jaz bom zmanjšal uh, pridelavo za 33 odstotkov in to je nekaj naravnega za kmete. Vesel sem, da se tako ravnamo. Ena od slabosti pa je ta, da nas v Združenem kraljestvu skrbi, da bi naj francoskim kmetom, kaj, frizi, da naj bi francoski kmeti frizirali semena. Ali je to res ali ne, kaj ti to bo zelo negativno vplivalo na britanske kmete? imamo 30-odstotni upad v enem letu in Evropska komisija kljub temu ne želi intervenirati na trgu in pridiga o samoreguliranju sektorja. V Franciji imamo dva vodilna proizvajalca sladkorja, ki želita zmanjšati eh, površino za Eh, pridelavo, torej manj morajo proizvajati, hkrati pa upada tudi njihov prihodek. Nadaljni problem eh, Francije in Nemčije eh, je to, da je bilo zelo veliko investiranja izven EU, naprimer v Braziliji, potem je bila tudi škoda na raslinah zaradi krize, v Evropski uniji imamo tri gigante, proizvajalce, Portugalska, Španija, Mačarska zahtevajo intervencijo strani Evropske unije za to, da se uredi proizvodni in cenovni nivo. Tu je naprimer Tajska, Indija, to so naši konkurenti,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 In sicer imam vprašanje, ki zadeva surovi sladkor, eh, nekoliko, trsni sladkor. Nekoliko sem presenečena, namreč eh, ta proizvodna je zelo pomembna eh, na področjih, ki so bolj oddaljena. Zanimivo, kako da se to ne pojavlja v vaši prezentaciji. Bi lahko dobili kaj več informacij o tem, kaj Eh, želi komisija storiti, da bi lahko podprla ta zelo občutljiva področja. Eh, ta razprava je zelo zanimiva. Eh, in sicer se mi zdi, da je to že videno, to, kar smo slišali. To smo že videli v preteklosti. Zdi se mi, da je to enaka debata kot pred nekaj leti. Gre za isto stvar kot tudi pri mleku in sicer se želi krizo obvladovati z bankroti in sedaj imamo enake ukrepe. Prva točka je bila že omenjena in sicer me zanima, zakaj se ne razmišlja o pomočih, govore je bilo o perspektivah, ampak kriza eh, teče in ne posežemo po ustreznih instrumentih, to me skrbi in kratkoročno eh, me pač eh, skrbijo tudi ta zasebna mm, skladiščenja rešitve, ki bodo manj drage, potrebujemo inštrumente za preprečevanje tveganja, to postaja vedno bolj nujno. E, zakaj v okviru reforme niso bili podani ustrezni predlogi? Ma effettivamente, e, ringrazio anche per la relazione, ma effettivamente nulla, nulla di nuovo rispetto. Hvala, gospod predsednik. Nič novega pravzaprav tukaj ne govorimo ponavljamo, da je zaradi ukinitve kvot prišlo do drastičnega padca cen, eh, da je pet eh, velikih ekonomij na severu Evrope posebej prizadetih. V Italiji je zmanjšana proizvodnja za 84 odstotkov, Eh, glede na ta okvir se ne moremo, po moje, omejiti samo na to, da opisujemo situacijo, kaj se dogaja, ampak nekako se moramo na to odzvati. Mm, Potrebni so neke eh, resni ukrepi, podporni ukrepi in eh, komisija omenja neko možnost zaščite tega sektorja tudi pri označbah porekla. Eh, ki pa sicer predstavljajo majhen del proizvodnje. Ja, der kann man nicht eh, no, seveda ni mogoče verjeti prognozam komisije. To je del dve po mlečni krizi. Pri mleku je bilo natančno enako, vse je bilo obljubljeno, potem je šlo za napačno kalkulacijo, zdaj imamo enako situacijo pri sladkorju. Ne vem, kaj naj se iz tega naučimo. Eh, če se trgi liberalizirajo, potem verjetno evropski. Eh, pridelovalci eh, nimajo eh, eh, prav dobrih možnosti, no potem so to še monokulture, ampak konkretno vprašanje. Mislim, da ste zamočali, eh, koliko izoglukoze se uvaža v Evropo. Torej, mm, gre za sladkor, ki se predobiva iz koruze. In kakšen je upad pri državah AKP in kakšen vpliv ima proizvodnja agrogoriv eh, pri sladkorju. Ali to igra kakršnokoli vlogo v Evropi ali pri uvozu, tudi to ste zamovčali in vesel bi bil še to vrstnih odgovorov. Hvala. Gospod Viegas. Euh, eh, čisto enostavno vprašanje na Portugalskem se ne prideluje več sladkorna pesa, imamo pa še vedno tovarne, eh, ki pridelujejo eh, trsni sladkor. Zato še vedno so kvote in sicer pravijo, da so zapostavljeni v primerjavi za sladkorno peso. Kaj ne rečemo tem ljudem? Eh, ali je vse to že končano, ali ni nobenih možnosti več, ali pa so kakšne možnosti, da sta te dve tovarni odprti, ker gre za nekaj sto delovnih mest? Se opravičujem, eh, predsednik komisije, bila sem na drugem sestanku. Na Irskem smo celotno sladkorno industrijo izgubili z odpravo sistema kvot, ampak imamo pa veliko kmetov, ki skušajo znova uh, razviti eh, industrijo pese in tudi eh, zgraditi eh, tovarne za predelavo. Tako da bi rada slišala, kakšno je vaše mnenje o tem. Dankjewel, voorzitter, en uh, aan de commissie ook dankjewel. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala lepa, gospod predstavnik komisije, da ste da z nami v ponedeljek zvečer. V Belgiji je tako, da imajo uh, proizvajalci eh, sladkorja zelo težke situacije. Eh, to je zgodovinsko nizka raven. In ogromno je bilo tudi suše, tako da je pravzaprav pridelek res nizek in eh, naše popraševanje, oziroma to, s tem svojo pridelavo ne morejo zadostiti popraševanju. Kako se bo uh, odzvala komisija? Pravite, da se bo uh, trg obnovil. Jaz pa se bojim, da če ne bomo nič storili, da se bo sicer morda trg obnovil, ampak da tega vsi kmeti ne bodo preživeli, kajti marsikje točijo solze, ker tako več ne gre naprej. Torej, pomislite, uh, torej, kako bi lahko poskrbeli, da bi kmeti v Evropi lahko preživeli. Dziękuję. Proszę o odniesienie się przedstawiciela komisji. Hvala lepa. Morda lahko sedaj besedo znova vrnemo komisiji. Uh, Če so morda še kakšna vprašanja, na katere uh, ne morete odgovoriti danes, lahko seveda odgovor pošljete tudi v pisni obliki. Izvolite, beseda je vaša. Merci, eh, Hvala, gospod predsednik. Poskušal bom dati odgovore na tiste točke, ki so bile najpogosteje omenjane. Najprej vprašanje konkurenčnosti strani tretjih držav, Indija, Pakistan, zlasti Indija. Tam imajo kampanje, eh, ki jih je omenil eh, gospod Otr. Ja, tega nisem želel zamolčati, nikakor ne. Jasno je, da velik del svetovne proizvodnje oziroma preseška izhaja iz eh, proizvodnje v teh tretjih državah. In velik del korektur svetovnega eh, trga izhaja tudi iz proizvodnje v Indiji. In v Evropi ukrepi pa naj bi šlo za zmanjšanje pridelovalnih površin. Da, komisiji so poznane pobude Avstralije in Brazilije pri STO-ju eh, napram eh, izvoznim subvencijam, kajti to velja za vprašljivo. Eh, to je pač vprašljivo, kar zadeva Indijo. Eh, komisija trenutno preverja, ali se bo pridružila tem ukrepom, vendar pa v zvezi s tem še ni bila sprejeta nobena odločitev. Torej, zasebna skladiščenja, gospode Castro in še nek drug poslanec, tu je bilo več vprašanj, zakaj. Eh, komisija ne aktivira tega, ker so tako nizke cene. Ja, drži, cene so zelo nizke, dosegli smo rekordno raven. To je nova situacija po izteku kontingentov komisiji pa se ni zdelo potrebno, da bi eh, omogočila zasebno skladiščenje, kajti to je ukrep, eh, ki v trenutni situaciji ne bi imel zaželenega ukrepa za to, da bi prišlo do okrevanja <clears throat> tržnih cen. Obstajajo še druga proizvodna področja, naprimer področje mesa, tam stvari izgledajo drugače. Eh, pri sladkorju lahko proizvajamo samo nekaj eh, mesecev v letu, imamo eh, okrog 2 milijona, ki se preneseta v naslednje leto. Najprej moramo imeti v skladiščih več kot 2 milijona ton in ta dva milijona sta pač milijona, ki nima ta vpliva na ta sektor. To pomeni eh, bilanca eh, stroškov koristi, eh, kar zadeva zasebno skladiščenje, to je vprašljiva zadeva. Tu ni eh, nekega, neke enotnosti. Eh, Eh, tudi kar zadeva proizvajalce sladkorne pese v Evropi, niso bili mnenja, da bi to bilo koristno. Eh, to so pravčevali, vendar pa so prišli do zaključka, eh, da ta instrument ne bi prispeval k okrivanju trga v mesecih avgusta in septembra. Situacija pa se, kot že rečeno, hitro spreminja. Situacija v Italiji je bila omenjena, pa Irska. Ja, dejansko so države članice, eh, ki so izvedle mnoge ukrepe prestrukturiranja, ampak zato so se odločili s proizvajalci sami. To je bila njihova svobodna odločitev. To ni bila nekakršna obveznost. Proizvajalci, ki so se odločili, da ne bodo sodelovali leta 2006 eh, in tako naprej eh, pri teh ukrepih prestrukturiranja, ti proizvajalci so natančno vedeli, Eh, da eh, bo po odpravi kontingentov prišlo do močnejše konkurence. In to je tisto, kar se je zgodilo preteklo leto eh, z večjim obsegom proizvodnje za povečanje več kot 30 odstotkov. To je pač zadeva ponudbe in popraševanja in ne želimo se pač spuščati v odločitve posameznih proizvajalcev. Potem je bilo še to vprašanje rafinerij na portugalskem in seveda tudi drugje. Na tem sektorju imamo različne interese, imamo evropske proizvajalce, pa tudi tiste, ki. Eh, ki eh, predelujejo uvoženi eh, talsni sladkor, evropske cene niso poskrbele za to, da bi bil uvoz ekonomičen, dostop do evropskega sladkornega trga tudi za države AKP B, eh, tu ni bilo nobenih restrikcij, tu je šlo pač eh, kratko malo za trg, ki je igral svojo vlogo eh, in te države so se svojega sladkorja lahko znebile tudi drugije. In potem so seveda še kontingenti, več kot en milijon ton. z preferenčnim dostopom evropske cene eh, so bile, kar zadeva uvoz, manj zanimive in gre znova za tržno situacijo, na katero se proizvajalci prilagajajo. Sedaj so manj aktivni, prav gotovo pa bo spet prišlo do situacij, ko bomo priča boljšemu ravnotežju na trgu in se bo potem eh, rafiniranje spet eh, izplačalo. AKP, no na to sem že dal odgovor, etanol igra pomembno vlogo na eh, trgu sladkorja in kar je pomembno v aktualnem kontekstu je, da Brazilija proizvaja več etanola in manj sladkorja, to je seveda pozitivno za ravnotežje na svetovnem trgu sladkorja. Mislim, da sem sedaj podal odgovore na vsa vprašanja, več ali manj. Aha, še nekaj je bilo. In sicer obrobna območja, za območja v skrajnih legah obstaja program podpor. Zlasti tudi za francoske oddaljene regije. Konca vyčrpali państwa. najlepša hvala resnično upam da so odgovori izpolnili pričakovanja če še kaj manjka bomo poslali vprašanja oziroma odgovora v um, pisni obliki gospod hoisling vprašanje bi imel. Monsieur Auslin, nous n'avons pas d'importation d'isoglucose. Gospod Hojsling, mi ne uvažamo izoglukoze. To je nekaj, kar, s čimer se trži v, tek, v obliki tekočine in v tem je zelo malo mednarodne trgovine. Tukaj količine vsekako niso pomembne. Proizvodnja izoglukoze, če je to tisto, na kar se sklicujete, se ni povečala. Kot smo upali pred koncem kvot. Vsi so menili, da bi prišlo do velikega povečanja zaradi tega, vendar pa se to doslej še ni zgodilo. Kajti zaradi tako slabega stanja na trgu, uh, na trgu sladkorja, to ni imelo smila. Gospod, ja, Mi smo spraševali še o neonikotoidnem tretiranju semen, česar britanski kmeti ne bodo smeli početi, francoski kmeti pa bodo zaradi tega imeli veliko prednost. Morda pa se motim, ali smejo francoski pridelovalci te postopke uporabljati ali ne. gospod predsednik tudi na moje vprašanje ni bilo odgovorjeno vprašala sem katera je ta cenovna raven ki mora biti dosežena da bi evropska komisija aktivirala ukrepe za podporo sektorja in zakaj evropska komisija ni oblikovala kriznega sklada za potrebe sladkornega uh, sektorja uh, za kar sem se zavzemala jaz in še nekateri drugi kolegi v tem odboru. Okay, bardzo krótko, bo pan przez chwilę kobiet... Res zelo kratko, če lahko odgovorite, gospod predstavnik komisije. Oziroma predstavnik komisije je povedal, da so sredstva morda na voljo, ampak ja, imate besedo, izvolite. D'abord sur la, la possibilité d'utiliser des kar zadeva možnosti za uporabo tega tretiranja semen z nikotoidi, žal ne vem odgovora, tako da vam na tem mestu ne morem odgovoriti, lahko vam bom odgovoril v pisni obliki. Kar zadeva pa cene v zasebni hrambi, tukaj ni neke samodejne cene v tem sistemu imamo referenčne pragove za sladkor, 440 na tono za beli sladkor, vendar pa to še ni aktivacijska cena. To je cena, ki se upošteva, ampak eh, pravzaprav ta cena ne aktivira ničesar. Potem pa, kar zadeva rezervni ali pa kriz, krizni sklad, zato mora biti sprejeta posebna odločitev na podlagi proračunskih virov. Če bi to uh, plačevali iz neposrednih plačil, tukaj ni nekega neposrednega vzvoda, nimamo torej nekega konkretnega ukrepa, ki je bil predviden za sladkorni ali kateri kot drugi sektor. Hvala lepa. Zahvaljujem se predstavniku komisije za vse te informacije. S tem lahko pridemo na deveto točko in sicer bomo govorili o preiskavah, kar zadeva um, zaščitno preiskavo v zvezi z ovozom riža. Uh, sorte indike iz Kambodže in Mjanmara. Tega riža iz Azije je če dalje več, ki se uvaža in komisija naj bi sprejela ukrepe, da bi uh, rešila to zagato. In odbor INTA je podal prošnjo, naj izrazimo podporo njihovi pobudi o, o rižu. Mislim, da gre za zelo razumno prošnjo odbora INTA. Vi imate seveda tudi določene pristojnosti na tem področju. Tukaj z nami je tudi predstavnik komisije in želeli bi ga prositi, če nam lahko poda nekaj kratkih informacij na to temo. Thank you, chair. Um... <clears throat> Hvala. Zelo eh, kratko predstavitev imam, nekaj osem prosojnic eh, glede te zaščitne preiskave na področju riža indike. Samo toliko, da orišem ozadje. Proizvodnja riža v Evropski uniji ni pomembna, če gledamo globalno svetovno se proizvede 410 ton riža, v Evropski uniji pa manj kot en odstotek tega. Smo pa seveda del globalizirane trgovine, ki predstavlja 44 milijonov ton, proizvajalci so pa Kitajska, Indonezija, izvajalci pa so Tajska, Indija in Vietnam. To so tri največje izvoznice. Kar zadeva Evropsko unijo, lahko tukaj delimo trg na dva eh, segmenta, na eh, riž Japoniko in eh, riž Indiko. Za nas je Japonika najpomembnejša, gre za tradicionalni evropski kratek riž, ki predstavlja 25 odstotkov proizvodnje riža in večino oziroma petinsedemdeset odstotkov proizvodnje riža predvsem ga uživajo v južni evropi in tukaj moramo vedeti da je evropska unija samozadostna da proizvede, proizvede dovolj a, eh, riža za svoje potrebe in lani smo celo nekaj riža izvozili lani je bilo zelo dobro leto in smo izvedli skoraj da tristo tisoč ton riža, sicer pa nekaj več kot 200 tisoč ton. Indika, riž, riž vrste indika pa je azijski tradicionalni riž, dolgo zrnati riž in v Evropski uniji proizvedemo kakšnega 25 odstotkov proizvodnje te vrste. In ta riž se predvsem uh, uživa v severni Evropi, torej nismo tukaj samo zadostni pri proizvodnji tega vrsta, pri tej vrsti riža in smo velika neto uvoznica v nedavnih eh, letih. Torej v zadnjih 12 letih vidite tukaj, kakšna je bila proizvodnja eh, desno. Eh, rdeči stolpec je stolpec proizvodnje indike v EU in ta proizvodnja, kot vidite, pada. Menimo, da je to tudi rezultat uvoza. Skupna proizvodnja pa znaša 3 milijone tona uh, ton neoluščenega riža v Evropski uniji in ta proizvodnja ostaja stabilna in to ustreza 1,5. Milijard brušenega riža. Če to primer razdelimo na vrsti japonika in indika, japonika je modra, vidite, da 75 odstotkov japonike proizvedemo mi 25 odstotkov, pa pri Indiki, vendar pa se proizvodnja uh, Indike manjša. Površine, ki so namenjene rižu v Evropski uniji, so dokaj stabilne, če tudi nekoliko padajo. Predstavljajo 425 tisoč hektarjev in uh, proizvaja na vsakem hektarju pa sedem tisoč uh, ton uh, um, riža glavna proizvajalka je italija sledijo pa potem nekatere druge države italija in španija pa sta seveda državi kjer je proizvodnje riža tudi zelo veliko in tam je proizvodnja stabilna. V zadnjem stolpcu vidite, da se proizvodnja riža Indike nekoliko povečuje, ampak seveda ne zato, ker se situacija tako izboljšuje, temveč zato, ker so se kmeti odločili za to, ker so cene japonike nizke in so zato se preusmerili v indigo. In potem imamo tukaj trgovino z rižem. Kot sem povedal, Evropska unija v celoti ni samo zadostna. Eh, imamo, potrebujemo 2,8 milijona tone proizvo, uh, riža na leto. Uh, torej proizvedemo uh, uh, jih 1,8 milijon tone, uvozimo pa 1,2 milijona. Lani pa smo iz potem še izvozili 1,8 uh, um, ton riža. Kambodža in Indija sta glavni um, destinacije, odkudar uvažamo riž. Tukaj vidite tudi kolač, kjer kaže um, večletno povprečje držav izvoznic, včasih je največja Indija, potem spet drugič Kambodža. V povprečju pa vidite tukaj, torej kakšna je bila situacija v zadnjih nekaj letih. Tajska in Pakistan potem sledita, Pri, v Pakistanu gre seveda za riš basmati in uh, Potem pa bi naj omenili tudi še Gvijano, Gvajano kot 9 odstotkov, ki je tudi deležna eh, brez carinskih in brez kvotnih uvozov, ker gre za državo AKP. Na to sledi Mjanmar z 4,5 odstotki, to se ne zdi morda tako pomembno, ampak kot bomo videli, se ta uh, delež eh, izvoza iz te države v Evropsko unijo veča. Sedaj pa še najpomembnejši podatki, zaradi katerih smo tukaj, pravzaprav, da govorimo o tej temi. O izvoz Indike iz Kambodže in Mjanmara v Evropsko unijo. Običajno pri tem izključujemo lomljeni riž, upoštevamo pa brušeni riž in potem to pretvorimo v ekvivalent lomljeni riž velja za stranski proizvod um, brušenja riža in se uporablja za najrazličnejšo hrano, ki se proizvaja v Evropski uniji, ni pa namenjen temu, da bi ga uživali tako kot uh, riž uh, vrst japonika in indika. Torej, modri stolpec predstavlja Kambodža, rdečega pa Mjanmar. Uh, torej vidite, da je Mjanmar kar nekaj let potreboval za to, da je a, dobil neke koristi iz a, teh popuščanj, vse razen orožja. A, ampak, če se spomnite, ta dogovor a, je bil sprejet leta 2001 in takrat je riž veljal za najobčutljivejši sektor in najdlje časa je bilo potrebnega za to, da je bil ta ri, eh, sektor liberaliziran. To se je zgodilo leta 2009. Takoj zatem vidite, da je Kambodža začela rasti, da je začel njen. Uh, Izvoz v Evropsko unijo rasti, temu potem tudi, sledil tudi Mjanmar in ta pa v Evropsko unijo izvaža predvsem lomljeni riž. Od leta 2015 vidite, da je leto 2015 rekordno leto za izvoz v Evropsko unijo. Torej, od tlej se že posvetujemo s Kabodžo in Mjanmarom glede njihovega izvoza. In kot lahko vidite, se je to do neke mere izplačalo v primeru Kambodže, kjer, ki so začeli izvoz diferencirati v Kitajsko, kjer so cene tudi zelo visoke, tako da jim je laže izvažati na Kitajsko, vendar pa naši poskusi niso bili tako uspešni pri Mjanmaru. In vidimo tudi, da od leta 2015 iz, da je izvoz v evropsko unijo manjši tudi na račun visokih cen na kitajskem in tudi v bangladešu ki je tudi postal pomembna destinacija izvoza za kambodžo ker se pogovarjamo o tem da se tja lahko izvaža vse razen orožja imamo tukaj tudi še tretjega tretjo izvoznico v tem okviru in to je laos laos sicer ni eh, država, ki bi jo preiskovali v okviru te zaščitne preiskave in tukaj vidite tudi zakaj. Kaj ti skupni izvoz brez eh, lomljenega riža v zadnjih osmih letih in tukaj zelo vidite, da. Laos v Evropsko unijo ni izvozil nikoli več kot 37 tisoč ton, torej ti prihodki so bili v zadnjih treh letih zanemarljivi. Torej vsakršne skrbi zaradi prihodn, prihodnjih izvozov tega riža iz uh, Kambodže ali pa Mjanmara, da bi ga to preusmerili preko Laosa, to, ta, vsa, vsak tak poskus bi naše službe takoj opazile. Potem pa še cene v Evropske unije, unije na področju riža. Tukaj vidite, da so, če izuzamete te številke, vidite, da so pravzaprav zelo stabilne. Uh, cene IT indika nekoliko nihajo, vidite to v modri um, krivuli, pa tudi vijolična, ki se je zelo nizko spustila, potem pa je na, se znova uspela. Cene za japoniko so načeloma više kot za indiko, še zlasti, kar gre za premijske kakovosti v Italiji, kjer je celo um, ta cena dosegla 288 evrov na tono. To je torej nova situacija. V Španiji je tržna situacija drugačna kot v Italiji in tam so uh, cene dokaj stabilne. Torej, zdaj pa še zadnja prosojnica z zaščitnimi ukrepi oziroma zaenkrat še to niso ukrepi, ampak eh, februarja 2018 je komisija prejela prošnjo Italije v okviru eh, uredbe GSP, čež da vse razen orožja sodi tja in zahtevali so za sprejetje zaščitnih ukrepov, ki so možni v okviru te uredbe za vrsto riža indika, ki izvira iz Kambodže in Mjamara. Druge proizvajalke iz Evropske unije so to prošnjo podprle Italija pa trdi, da se uvoz da je uvoz indike tako visok, da proiz, pomeni velike težave za evropske proizvajalce. Torej, dokazi so bili predstavljeni in zato je komisija uh, sklenila, da bo odprla pre, uh, eh, zaščitno preiskavo. Od vsega začetka sta bili Kambodža in Mjemar o tem obveščeni in njuno sodelovanje je zelo pomembno, če želimo ugotoviti, kakšna so resnična dejstva, ki bi bila potem lahko podlaga za uh, ukrepe v bližnji prihodnosti. Predhodni rezultati uh, Te preiskave so bili objavljeni 15. novembra vsem zainteresiranim stranem, tudi Italiji. Torej, ta eh, sistem je potekal, 15 dni je bilo možno oddati komentarje in sedaj smo v tem obdobju. Naslednji datum je 15. november in takrat bodo tudi vaši kolegi iz odbora INTA pri sodni, ko bomo pravzaprav se posvetovali z državami članicami. Na podlagi prejetih komentarjev pa bo komisija se potem tudi uradno posvetovala z državami članicami 4 decembra na sestanku odbora za generalne, eh, splošne preferencijale. In seveda na začetku letka, leta 2019 bomo to preiskavo sklenili in potem bomo ugotovili, ali bo treba sprejeti kakšne ukrepe in če bodo sprejeti, bo eh, do takrat potem začeli veljati. Hvala. No, Najlepše hvala. Gospod Dantan, za eno minuto vam dajem besedo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 zahtevali od komisarja oktobra 2017 nekaj. Kaj se je pravzaprav zgodilo, gospode Castro? Mm, zahvaljujem se komisiji za ta opis in zelo smo zadovoljni v tem primeru, da se je komisija tako odločila. Vendar pa me eh, rezultat upravnega odbora zelo. Um, skrbi, decembra bo um, seja in zato me zanima, ali že imajo um, nek uh, način, kako um, zagotoviti izvedbo predloga komisije. Po um, navedbah, um, po. O, govoricah pravzaprav v komisiji še ni potrebne večine. Gospod Kaputo. Eh, hvala. Gospod eh, predsednik, eh, zahvaljujem se komisiji za vse, kar je naredila in tudi za to vprašanje, ki je bilo sproženo že leta 2014 glede Kambodže. Omenjali ste tudi Laos. Torej, mogoče ali ne bi bilo smiselno razmisliti, kako ukrepati tudi do drugih eh, držav po tem režimu, kot je naprimer Tajska, in ali ne bi bilo smiselno začeti z neko antidumping preiskavo. No Samo tri minute, gospod, in vam dajem besedo, nič več. Um. Ja, hvala glede datuma, to je zelo uh, formalni proces. Don, gospod Dontan pravi v odboru oziroma v. Uh, Pravniki v DG3 pravijo, da je to ponavadi 12 mesecev, sedaj gre to nekoliko hitreje kot ponavadi. Upoštevamo čas uh, setve za naše predelovalce riža. Uh, ponavadi bi dejansko normalno bi bilo, da bi imeli čas do eh, februarja 2019. Kot vidimo po eh, časovnici pa hitijo. Gospod De Castro je govoril o načinu glasovanja na svetu. Vesel bi bil, če bi sam vedel in lahko karkoli povedal, vendar v komisiji ne štejemo glasov. Zanimivo pa je, da v skladu z uredbo GPS ne gre za. Uh, ukrep na kmetijskem trgu, um, GPS, uh, uh, varovalka ni bila nikoli še uporabljena na kmetijskem področju. In uh, to so tem odločajo ljudje, ki razmišljajo o razvoju in trgovini. Tukaj lahko v bistvu ugibam enako kot vi. Potem pa glede vprašanja gospoda Kaputa od leta 2014 že eh, govorimo ne le z Kambodžo in Mjanmarom, ampak tudi z našimi eh, samimi eh, proizvajalci in eh, tistimi, ki imajo mline. Eh, z Italijani tudi pravijo, da so leta 2017-2018 pripravili nek eh, dosje, ki ga je komisija sprejela in da bo na koncu preiskava zaključena. Glede Vietnama in Tajlanda bom čisto kratek. Omenili ste izraz antidumping. To gotovo ni situacija antidumpinga, ampak eh, situacija, ko je treba uporabiti biti varovalke z Vietnamom, smo, imamo izpogajan eh, prostotrgovinski sporazum in ru, riš je v vseh pogajanjih eh, bil obravnavan kot zelo občutljiv izdelek. In rezultat uh, eh, za Vietnamom je relativno um, skromen. Vietnam je eden glavnih proizvajalcev riža na svetu. Uh, in njihova uh, glavna eh, dobrina, ki jo izvažajo, je ravno riž v okviru FTA-ja, prostotrgovinskega sporazuma in potem imajo seveda uh, um, brušen riž in. Uh, And then there's a, a, a separate tier. In uh, še drug riž imajo pa tudi tako imenovani fragmentiran riž, ki ga ne proizvajamo v uh, Evropski uniji in tukaj so deloma omejeni, mislim na Vietnam. Um, Tajland pa Tajska, torej tukaj imamo tudi proces eh, sprejemanja prosej trgovinskega sporozuma, v katerem je riž spet zelo občutljiva dobrina. Ne vem, dokot smo prišli, velikih premikov v zadnjem času ni bilo. Mm, v, um, EU uvažamo um, te riž uh, v okviru kvot uh, Svetovne trgovinske organizacije, ki so bile postavljene v 90-ih letih v urugvajskem krogu. Torej imamo uh, za uh, njih posebna pravila za riž, uh, brušen lis, torej broken rice se sedaj uvaža iz Mjanmara uh, konkurenca torej obstaja ne le z uh, evropskimi proizvajalci, ampak tudi z drugimi proizvajalci, naprimer z Tajsko. Najlepša hvala za vaše odgovore. Upam, da so bili zadovoljivi. Ali želi še kdo karkoli razpravljati? Ne. Če ne, lahko zaključimo to točko dnevnega reda. Vsem bi se rad eh, zahvalil. Rad bi se lahko. Zahvalil bi se tudi predstavnikom komisije, ki so prišli na našo sejo odbora. Hvala vsem za udeležbo. Eh, zaključujem sejo in želim vam prijeten večer.